najprej kamboške osnutki zakonov za nevladne organizacije in sindikate. Glasujemo o resoluciji, sicer poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Resolucija je s tem sprejeta. Naslednje glasovanje je Demokratična republika Kongo, zlasti primer dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, Iva Makombale in Freda Bauma. Skupni eh, resolucija pričnih skupin. Glasujemo o resoluciji v celoti, ter poimensko glasujte, prosim še šest. Ste vsi oddali glas? Upam, da. Konec glasovanja. Sprejeto, hvala lepa. Naslednja eh, resolucija, Bahrajn zlasti primer Nabila Rajaba. Skupna resolucija, torej. amandma 1 za. Prosim, glasujemo z dvigom rok. Proti. Pozdržani. Zavrnjeno. Zdaj pa preverimo. Dobro. Torej preverjamo. Glasujte, prosim. ste vsi oddali glas? Mislim, da ste. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj glasujemo o celotni resoluciji, in sicer po imensko. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Resolucija je s tem tudi sprejeta za veliko večino. Hvala lepa. Prehajamo na Prehajamo na še glasovanje o stanju dveh hrčanskih pastorjev v Sudanu. Skupna resolucija najprej amandma 3, avtor ELS, po delih, prvi del, za. Proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Mislim, da, ampak eh, pravite, da raje preverimo, seveda. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Amandma je zavrnjen glasujemo o odstavku 7, prvotno besedilo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 8, prvotno besedilo z ustnim amendmajem in sicer gospe Marije Kristine Veršija. Želite besedo? Izvolite. Hvala lepa, čisto na kratko. Včeraj zvečer eh, sem izvedela, da so eh, trije odgovorni kongresne stranke bili obsojeni na 20 udarcev z bičem. Sodba je bila tako izvršena pred sodiščem in eh, to se mi zdi nedopustno, zato prosim, da se vključi to novo dejstvo v resolucijo. Mislim, da smo vsi soglasni glede tega vprašanja. Hvala lepa. Je kdo proti? Ne. Potem eh, glasujemo. Odstavek 8 z ustnim amandmajem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Nadaljujemo in sicer prvotno posedilo navedbe 9. Kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Na zdravje. Amandma ena, avtor Eles, to je za, proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 2, prav tako avtor ELS, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Uvodna izjava H, prvotno besedilo, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. In še glasovanje o resoluciji kot celoti in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Z velikansko večino resolucija sprejeta. Zapisnik današnje seje bo na voljo. Vsem hvala za sodelovanje.